Zapisnik včerajšnjega sestanka in besedila so na voljo, ima kdo kakšno pripombo, ne, s tem je zapisnik potrjen. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je izjava predsednika komisije v zvezi z pripravo vrhunskega srečanja evroobmočja 11. marca. Gospod predsednik Berozo, imate besedo. Euh, gospa predsednica, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Mi sedaj živimo v odličnem obdobju, ko se zgodovina pospešuje. Na naših vratih, na drugi strani sredozemlja, je začel pihati veter svobode. In eh, tu gre za pomembno in nujno vprašanje. In eh, rad bi vam napovedal, da, so, da je komisija. Eh, dejansko potrdila eh, pomoč državam na jugu sredozemlja eh, v njihovem procesu eh, tranzicije in na izrednem Evropskem svetu v naslednji petek bomo to tudi predstavili. Moški in ženske na jugu sredozemlja, zlasti mladi, sedaj kažejo, da zavračajo avtoritarne eh, režime in da želijo politično svobodo in socialno pravico. Eh, dejstvo je, da je eh, situacija zelo kompleksna, tu so veliki izzivi, vendar Evropska unija je tu pred jasno nalogo mi moramo podpreti tiste, ki se zauzemajo za politično svobodo in spoštovanje eh, človeškega dostojanstva in mi bomo tem narodom eh, predlagali partnerstvo za demokracijo in eh, napredek, kjer bomo delovali na treh stebrih sprememb, demokratske spremembe, angažma s civilno družbo in solidarni razvoj. Mi se zavedamo eh, izzivov pred nami, stvari niso enostavne, pot je strma, včasih tudi zelo zahtevna. In Evropa mora biti na strani tistih, ki želijo politično svobodo in e, socialno pravico. E, In eh, že sedaj bi tudi rad prešel na naslednjo temo in sicer sestanek 11. marca, neformalni vrh držav članic, ki so v evroobmočju. E, dejstvo je, da se, se soočamo z gospodarsko krizo in gospodarsko upravljanje moramo tu okrepiti. Potrebna je večja koordinacija nacionalnih e, politik in boljše upravljanje v Evropi. Mi e, menim, potrebujemo ekonomski stebr v naši gospodarski in monetarni uniji, ki bi bil še nadalje okrepljen in Eh, to smo tudi eh, pokazali v našem poročilu o desetih eh, letih evra. Dejstvo je, da se vsi zavedamo, da je skupno gospodarsko upravljanje v Evropi nuja in tega se moramo vedno znova spominjati. In delovna skupina, ki ji je predsedoval predsednik Evropskega Eh, sveta eh, je eh, tudi jasno pokazal, da je jasno pokazala, da je potrebno okrepljeno ekonomsko upravljanje. O tem razpravljamo seveda sedaj tudi s parlamentom in svetom. Treba je zagotoviti prispevek vsake posamezne države članice. In tako smo tudi ugotovili, da je potreben pakt konkurenčnosti, kjer bi eh, sodelovali države iz evroobmočja, ki bi eh, poskrbele s svojimi kompetencami še za večjo konkurenčnost. Dejstvo je, da so gospodarstva v Evropske uniji odvisna drug od drugega, zlasti seveda gospodarstva v evroobmočju. E, razhajanja v konkurenčnosti so problem za države, ki imajo skupno valuto. E, Treba je torej zagotoviti konkurenčnost, eh, tudi eh, primerljivost eh, njihovih gospodarstv in seveda se nekateri bojijo določenih negativnih posledic in sicer Evrope, ki bi napredovala z dvema hitrostma evroobmočje in drugo območje. In nekateri se tudi eh, bojijo, eh, da bi začeli dvomiti o skupnostnem pristopu. Vendar ta vprašanja so legitimna in treba je jasno odgovoriti na ta vprašanja. Tu gre tudi za vprašanje vzajemnega zaupanja in verodostojnosti. Poslanke in poslanci, 4. Eh, februarja Eh, smo torej seveda eh, videli, eh, da je na Evropskem svetu bilo opredeljeno, da so potrebni dodatni ukrepi, ki bi dali novo kakovost pri eh, usklajevanju gospodarstv potrebno je pravzaprav eh, večje usklajevanje in eh, pri tem seveda moramo paziti na to, da ne ogrozimo skupnega trga. Potrebno je zagotoviti komplementarnost. Komplementarnost to pomeni seveda tudi skladno s pogodbo. E, nekateri bi mislili, da je to samoumevno, vendar kljub vsemu je bolje, da te stvari tudi izrečemo. Potrebno je torej e, tesno sodelovanje e, med e, svetom in komisijo, potrebne so konsultacije z državami članicami. In Konsultacije so tudi pokazale, da se države članice nasplošno strinjajo s tem, da še naprej gremo po pristopu skupnosti. Poslanci in poslance po mnenju komisije se treba potruditi za konkurenčni pakt ki bo vključeval vse ukrepe, ki bo zmanjševal razlike znotraj evromočja in znotraj Evropske unije. Prvo načelo je, da je treba zadeve speljati v skladu s pogoji, ki jih eh, predpisuje Lizbonska pogodba in v skladu z načeli gospodarskega upravljanja. Potrebujemo nov pristop kaj ti izkušnje z paktom za nas in stabilnost so pokazali, da, da bo samo skupnostna metoda prinesla rezultate, ki bodo demokratsko legitimirani in ki jih je mogoče nadzorovati. Seveda mora ta pakt eh, upoštevati tudi načela komisije, to je ključnega pomena, treba je nadzorovati napredek držav članic integriteta skupnega trga in celotne Evropske unije in da celotnega pravnega reda je nekaj, za kar moramo skrbeti vsi. Tudi vloga Evropskega parlamenta je pri spremljanju pakta konvergence in stabilnosti. Thank you sveže mora ostati tudi odprt drugim državam članicam, ki želijo, osta, ki želijo sodelovati v tem paktu. Treba se izogniti vsakršni stratifikaciji znotraj naše unije. Stratifikacija, ki je bila proti načelo solidarnosti, ki je osnova za naš pakt. Vključujemo tudi nacionalne ukrepe, prinesi pa mora tudi dodano vrednost, kar smo že podali v predlogih o gospodarskem upravljanju. Skladu z 121. E, členom Lizbonske pogodbe moje države članice koordinirati nacionalne politike, takšen pakt mora upoštevati e, tudi, da ne bo negativno vplival na skupni trg in ga bo celo podpiral. Poleg tega je treba upoštevati socialni dialog in sprejeti ukrepe za konkurenčnost eh, v smislu rasti in razvoja v skladu z našo strategijo 2020. To je ključni element za naše ekonomije in eh, s tem lahko edino dosežemo večjo zaposlenost in eh, gospodarsko rast. Ta pakt mora prinesti resnično dodano vrednost in nas ne sme oddaljiti od ciljev zaposlenosti in rasti. Rast in zaposlovanje, to vedno poudarjam, sredi tega ker eh, potrebujemo trajnostno in vzdržno eh, rast, ki je ključnega pomena za Evropsko unijo. Zato povdarjamo tudi socialno eh, dimenzijo, socialno razsežnost, saj moramo deliti skupne vrednote. Komisija dela na predlogo za ustrezno obdavčitev finančnih dejavnosti. Če tako kot je za konkurenčnost pomembna proračunska politika, so prav tako pomembne raziskave in inovacije, če želimo priti v prihodnost. Ta pakt eh, je samo en del našega celotnega odziva pri zagotavljanju stabilnosti evra. Napredek moramo doseči tudi na vseh drugih področjih z okrepitvijo finančne zmogljivosti obstoječega sklada in za razširitvijo njegove uporabe. Spostaviti je treba stalni mehanizem od leta 2013 naprej in V naslednjih mesecih zadeve izvajati eh, tudi z okrepitvijo bank. Vse to bo pripeljalo do večje verodostojnosti, pak zakon vergenco in stabilnost. E, tolmačimo kot eh, enega od ukrepov, poleg vseh drugih, ki smo jih eh, sprijeli in naj bi začeli veljati z marcem. To bi lahko bil velik dodatek pri napredku na področju večje stabilnosti v kombinaciji z mehanizmom za zagotavljanje stabilnosti. Če bo to tako potekali, potem sem prepričan, da bo ta konvergenčni pakt pomagal okrepiti gospodarski stebr eh, monetarne in gospodarske unije. Komisija si bo prizadevala z vsemi močmi, da bi to tudi dosegla. Hvala lepa. Prisrčna hvala, gospod predsednik. Zdaj so na vrsti govorci v imenu političnih skupin. Kot prvi bo govoril Jozef Dol v imenu EPP-ja. E hvala lepa, gospa podpredsednica. Uh, Eh, spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, kaj smo se naučili iz eh, evropske eh, krize, gospodarske krize? Iz druge svetovne vojne smo se naučili, da moramo sodelovati in da se ne smemo več ločevati. Berlinski zid nam je pokazal, kako lahko ponovno združimo našo celino na podlagi vrednot eh, svobode in eh, tržnega gospodarstva. 11. Eh, septembra smo se tudi naučili na podlagi napada, da moramo najti ravnovesje med varnostjo in svobodo. In sedaj pa naj bi menili, da je tabu, da govorimo o sodelovanju med posameznimi sektorji potrebno je, da se 27 terica eh, dogovori o svojih prednostnih nalogah v proračunu in to je pravzaprav neka revolucija. In eh, marsikaj, kar smo že storili, ne zadošča. In eh, pred parlamentom in svetom se moramo dogovoriti o okrepljenem gospodarskem upravljanju. Eh, moja skupina je tudi zato, da eh, še naprej koordiniramo eh, davke in socialno področje. Treba je storiti več, kot smo do sedaj storili in treba je zagotoviti v parlamentu in v komisiji, da se naredi vse, eh, kar je v naših močeh. Eh, na teh področjih. Eh, Evropska ljudska stranka podpira te eh, predloge, kot eh, so to storili tudi že v Helsinkih voditelji naših strank. Kako naj razložimo našim državljanom, da v sredini julija nekatere izmed naših držav eh, sprejmejo sklep, da bodo zapravljale, kot da se nič ni zgodilo. To ni več sprejemljivo in eh, krize so vplivale na podjetja, eh, iz, ljudje so izgubili delovna mesta, to je vplivalo na družine. Kaj smo se torej naučili? Ne smemo zlahka vzeti eh, obveznosti eh, držav. Države morajo ne glede na svojo velikost spoštovati proračunske omejitve in samo če bomo eh, imeli davčne in socialne eh, sektorje kolikor toliko eh, primerljive, bomo uspešni. Tretjič, Evropa potrebuje mehanizem stabilnosti, ki bo zaščitil našo socialno tržno gospodarstvo. In mi moramo tudi obravnavati davke in tu okrepiti sodelovanje stanje. Amerika in Japonska imajo večjo zadoženost, pa niso preveč zaskrbljene zaradi tega, vendar tako ne bo šlo večno. Mi moramo torej konsolidirati naša gospodarstva, našo konkurenčnost, moramo pripravljati eh, delovna mesta bodočnosti in eh, mi se moramo naučiti nekaj iz današnjega trenutka, ne eh, izgubimo te priložnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala v imenu S in De dobi besedo Martin Šulc, tudi štiri minute. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovana gospa, eh, poslanke in poslanci. Mi eh, smo govorili o nekem dokumentu, ki sta ga podpisala Merklova in eh, Sarkozy, ampak tega pa je sploh ni eh, bilo. Eh, sedaj je jasno, da je ta papir kljub temu obstajal in vsebine teh dokumentov, te, tega pa trenutno ne poznamo več, nismo nekaj izgubili. E, to zgleda kot da ni realno. Kljub temu pa bomo na koncu imeli eh, rezultat, namreč razširitev eh, pomoči. In tu Mm, izguba te eh, vsebine pa vodi do razširitve pomoči. To je v redu. Tako lahko marsikaj dosežemo, vendar evra na ta način ne moramo rešiti. Meni se je zdela ta vsebina dobra, zdela se mi je dobra zato, ker je prikazala, kakšno je socialna neravnovesje teh predlogov. Zvezdna republika Nemčija z eh, zvezdno kanclerico zahteva, zahteva od Sarkozija, kralja anket v Franciji, uh, ukrepe, ki jih Nemčija v tej obliki ni sprejela. Eh, proračun, vsi proračuni naj se zmanjšajo, ne glede na to, kje. Kaj pa je Zvezdna republika Nemčija v najhujši krizi naredila? E, e, zmislila si je premijo za e, stare avtomobile in na ta način stabilizirala avtomobilsko industrijo. Denar, ki je izboljšal položaj pri nezaposlenosti, to je bilo nekaj, kar je financirala država. Torej, to so sprejeli. Bonitetna agencija Mutis je je Grčijo uh, eh, umestila med uh, Rusijo in Egipt. Je, to je zdaj treba se vprašati, kako, torej pod Vietnam. In vedno to je naredila tri dni pred uh, sestankom Evropskega sveta. Nekaj takega vedno dela v tem času. Ta agencija pravi, da je boniteta padla zato, ker država nima več možnosti investicij in ne bo prišlo do uh, poboljšanja. Poglejte me in jaz vam povem, da gospod Kat ne rešuje vseh problemov kreditna sposobnost ene države, to se lahko poveča, e, če tistim, ki dajo kredite, rečeš, da bodo zgubili vse. Kaj pa je zdaj ta e, velika pomoč? Smiselno je, da se to raširi, da se stabilizira evro in ta pakt kot takšen je pameten, ampak vsebinsko ni uravnovešen. Če se bo vključilo to, kar vi pričakujete, gospod predsednik komisije, in to, kar ste ravno kar predlagali, potem bi bil to pakt na pravem tiru. To je dober predlog, ki ste ga zdaj dali. Jaz ne bom več eh, dolgo govoril o institucijah. Institucionalno je bil cel koncept napačen. Če se zdaj to strukturira tako, da bo to pozitivni operativni rezultati in da bo komisija to uspela narediti, ki, eh, komisija je eh, legitimirana in če bo vključila tudi parlament, potem bo vse v redu. Torej, slabi štart, na poti malo ovir, eh, pomoč se bo razširila, eh, tudi članice so vključili v to, to je dobro. Gospa predsedujoča, tudi vaša stranka bo v Nemčiji to zagotovo e, sprejela. In če bo to tako, potem bomo na koncu dobili mogoče kar dober rezultat. Hvala. Hvala, Martin Šulc. Zdaj pa e, predstavnik Alde, Ferhofštet. E, Najlepša hvala. Mislim, da lahko rečemo, da po letih, ko nismo hoteli sprejemati za misli o gospodarski uniji, končno sprejemamo uh, za misel o gospodarski uniji ob monetarni uniji. No, to je uh, korak naprej. Gospa predsednica, gospod predsednik, mislim, da narobe izbirate besede. Pravite pakt. Pakt je dogovor med državami. Uh, mi ne potrebujemo dogovora med državami, temveč potrebujemo dogovor na ravni skupnosti, potrebujemo pobudo eh, Evropske unije, ne potrebujemo pakta med državami, to je medvladna zadeva. Torej, narobe, eh, napačno besedo ste izbrali. Potem pa metoda. Mi ne želimo sedaj tu imeti medvladnega prestopa. Medvladni prestop nikoli ni eh, do, deloval v Evropski uniji lizbonska pogodba tudi ni eh, nastala na podlagi medvladnega pristopa. Torej, medvladna metoda ni dobra, treba je uporabiti komunitarno metodo, torej metodo skupnosti. Tretjič, eh, predsednik komisije, mislim, da so stvari na mizi in da gremo v smeri specifičnih ukrepov, eh, pakt eh, konkurenčnosti, ki ga predlagata Merklova in Sarkozy, so specifični eh, ukrepi. Tu gre za pokojninska vprašanja, gre za število eh, oziroma leta, ko so ljudje plačevali prispevke in podobno. Torej, mi potrebujemo široko gospodarsko upravljanje eh, in sicer pokojnin, politike plač, eh, delovnih mest. To je nekaj, o čemer naj bi odločala komisija in s konvergenco naj bi to predali državam članicam, ki bi potem izvajali vse to v skladu s pravili. Uh, No, moja prošnja je preprosta. Videl, videl sem dokument z 25. februarja. In sedaj mora komisija pripraviti svojo pobudo. To je treba storiti zdaj. V naslednjem tednu imate še nekaj časa, da pripravite te akte skupnosti za konvergenco in za upravljanje. In to morate potem dati svetu in Evropskemu parlamentu. In mi bomo potem odločali o tem in vas podpirali pri tem. Torej, mi moramo v dokumentu z 25. februarja Eh, videti določene stvari. Eh, monitoring piše tu, eh, se pravi, predsedniki držav in vlad bodo spremljali in podobno. Tako to ne bo delovalo, ne bodo prejeji kontrolirali same sebe. To ne bo delovalo, to nikoli ni delovalo. In potem še zadnja stvar, mislim, da je tudi skrajni čas, eh, predsednik komisije, da sprožimo mehanizem za krizo bank in sicer ne na nacionalni ravni, temveč na evropski ravni. Vi to lahko storite zaradi tega, ker ste varuh pravil konkurence v Evropski uniji in lahko pač predlagate take pobude. Hvala lepa. Prisrčna hvala. Sedaj pa v imenu zelenik Rebeka Harms, tri minute in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje. Nisem več prisiljena, da govorim o tej neljubi predzgodovini. E, slišali e, smo, da dokumenta ni, v nahodnikih pa so e, razdeljevali ta dokument. Jaz sem že v Bruslu rekla, da ima to pozno. socialistične poteze, eh, da se to razdeljuje tak, na tak način. Jaz mislim, da imamo že mesece krizo sposobnosti naših nacionalnih vlad in da je to še hujše kot kriza eh, valute. Niso v stanju, da se odločijo, kako bodo išli iz krize. Eh, če zdaj. E, imamo ta mehanizem, ne glede na to, kako nam je uspelo, smo naredili korak naprej. Rekla pa bi, če danes pogledamo v Grčijo, potem vidimo tudi, da nas to lahko prevara in da ne smemo misliti, da je kriza mimo. V Grčiji postaja jasno, da enostranskost ukrepov, e, usmerjanje na e, eh, vrčevanje, Eh, to enostavno ne funkcionira. Država mora biti v stanju, da investira. Če država, kot je Grčija, eh, izdatke črta, potem mora vedeti, kje bo potem kaj zaslužila. In jaz mislim, da je to nujno potrebno, da se o tem spregovori. Eh, v najavi za naslednji vrh je najavljeno, da z Nemčijo se ne bo dalo pogovarjati o pogojih za eh, rešitev krize v Grčiji. Jaz mislim, da s tem samo nadaljujemo napako, ki smo jo naredili. Eh, gospodarska unija, a bomo to uspeli, tako kot je gospod Verhofstadt rekel, da se bomo odločili in prišli do konsolidarnih eh, ukrepov. In tu bi Grčija morala dobiti več, kot smo jih do zdaj dali. Jaz se strinjam z Šulcem in z ostalimi predgovorniki in govorim to v imenu vseh, ki se v moji politični skupini že mesece ukvarjajo s to temo. Metoda skupnosti, to ni kar tako nekaj. O, odločitve morajo biti sprejete pregledno. To je nekaj, kar potrebujemo, tako da bodo državljani od Grčije do Danske v Nemčiji in tudi v Španiji nam še naprej zaupali. Če bomo imeli takšen koncept, kot je v paktu za konkurenčnost, kot se je tam zdelo, da hočejo to doseči, potem bomo izgubili eh, zaupanje v Evropsko unijo. In to je pravzaprav to, kar je v krizi pomembno, vedno bolj. In jaz mislim, da na tem sestanku bo treba bolj preudarno delati. Eh, bil je govor o rasti, gospod Barozo, vi ste o tem spregovorili. Jaz ne morem razumeti, kako lahko komisar v Bruslu reče, da ambiciozno varstvo podnebja pomeni deindustrializacijo Evrope. Pred 14 dnevi so v Nemčiji predstavili študijo, v kateri piše, da bo povečanje za veliko število delovnih mest, če bomo znižali eh, eh zmanjšanje CO2 na 30 odstotkov. Hvala lepa, zdaj pa gospod Ford, ena minuta. V krizi se treba odzivati hitro in jasno je, da se Evropska unija še ni izvila iz krize. Treba je podelovati tudi inteligentno. Združeno kraljestvo je vzpostavilo ponovno zaupanje v trg z zmanjšanje nacionalnega dolga, državnega dolga. In to je del eh, pakta za konkurenčnost. Eh. Ne želimo si hitrih odločitev, vendar pa smo slišali predloge, ki bi lahko bili koristni tudi v svetu. Gre tudi za posojanje denarja in eh, želimo si ustrezno dobiti svoj denar nazaj z ustreznimi obrestmi. Treba je poskrbiti tudi za ustrezne pogoje. V svežnjo o ekonomskem upravljanju bo treba zagotoviti ustrezno upravljanje z lastnimi proračuni. Enako bi se moralo zgoditi tudi z denarjem državljanom, ki prispevajo v proračun Evropske unije. Naše nacionalne vlade bodo lahko prisluhnile eh, predlogom eh, tega parlamenta, če bo ta dajal konstruktivne predloge. Hvala. Resečna hvala. Sedaj pa v imenu GUE gospod Biski. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod Barozo. Vesel sem, ko sem ugotovil, da ste dali pomen socialnemu vprašanju in da se zavzemate za socialno ravnovesje. To bo na vsak način tudi potrebno. Ni potrebno, da ponavljam to, kar so rekli moji kolegi, jaz se s tem na vsak način strinjam. E, skeptičen pa sem, kar zadeva pakt, ki sta ga predložila Merkel in Sarkozy. Zakaj? Zato, ker pravzaprav ne vemo, zakaj sta ga predložila. Gre za popolnoma drugo vprašanje. Oni so preudarni strategi in zdaj ne verjamem, da se je to krtko nekako zgodilo. In to je stvar, kjer uh, mislim, da je treba o tem še razmišljati. Moramo vzeti to stvar zelo resno. Če mislite, da je uh, ta metoda prava, Mm, sem skeptičen, e, ker če povišanje dobe, e, dokler nekdo dobi pokojnino, e, pravzaprav pomeni zmanjšanje pokojnine in če, bodo, če bo do tega prišlo, bomo imeli težave. Sem pa tudi malo skeptičen, kar zadeva to pro, rešitev problema. Kaj pravzaprav hočemo s tem? In tu bi rad imel malce več preglednosti. In Jaz mislim, da vas bo parlament podprl, če boste poskrbeli za to, da bo zadeva bolj pregledna in da se to ne bo dogajalo za eh, hrtom eh, parlamenta. Če nekaj hočeš, povej to jasno, ne pa da po ovinkih nekako hočeš priti do cilja gospod Barozo, vi zagotovo se s tem ne strinjate, mi tudi ne. Mi smo pripravljeni z vami e, govoriti o gospodarski politiki, o gospodarski vladi, e, ki si to ime tudi zasluži ki bi bila demokratična in s pomočjo katere bi lahko ustvarili trajnostno in socialno Evropo. Mi smo pripravljeni govoriti tudi o spremembah, spremembah pogodbe, naprimer tudi o e, klauzuli za gospodarski napredek. Mi pričakujemo e, obsežnejšo in zgodnejšo informacijo, e, potem bo parlament lahko e, spremljal to zadevo. Brez informacij pa to enostavno ne bo šlo. Hvala, gospod Biski. Zdaj pa za politično skupino EFD Favanš. World today. Veseli me, kakšen pogled imate na svet danes. Mislim, da je bilo to bolj ironično mišljeno, govorili ste o Egiptu in drugi. A ni lepo, da se ljudje, da ljudje stajajo in se borijo za demokracijo. Naj vas eh, spomni, da je demokracija eh, to, da volimo za nekoga, ti ljudje pa potem vladajo. Če pa ne vladajo dobro, potem jih eh, odpravimo in izvolimo koga drugega. In zato v Evropi ob eh, krizi z evrom moramo okrepiti skupnostno metodo. Ko nas gleda javnost, ko to delamo in vedno bolj nas gledajo, Skupnostna metoda pomeni, da se zakoni sprejemajo v krogih eh, birokratov, kot ste vi. Ja, vem, Evropski parlament eh, je glasoval za vas, ampak bili ste edini kandidat. To ni demokracija. Po eni strani pravite, da je demokracija dobra, po drugi strani v Evropi pa je ne smemo imeti. Gospod Ferhofštad je to uvedel, ki prihaja iz Belgije, ki misli, da bi morali odpraviti vse nacionalne države. Njegova prav gotovo bo v kratkem v dobro Evropske unije. Nišče ni za to glasoval glasoval. Nikogar niso vprašali, kaj si želijo. Vi lahko glasujete za to, ampak ljudje Evrope niso za to glasovali. O tem bi morali razpravljati eh, na vrhu. Je Portugalska, potem ko smo pomagali Irski in Grči, je dejstvo, da se širi sporočilo, pridi številka tri, napočil je tvoj čas. Portugalska ima 7,6 odstotkov odstotka. Eh, Irska je bila pri šestih odstotkih, ko je bilo treba pomagati. To se pravi, da ima Portugalska strašne dolgove, dodatnih 20 milijard, ki jih bo treba pokriti. V zadnjih šestih mesecih je 80 odstotkov portugalskega dolga odkupljeno preko Evropske centralne banke. Ne moremo tako nadaljevati kot Evropska unija, da bomo kupovali naše lastne dolgove. Če bomo to naredili, naslednja kriza ne bo doletela države, ampak bo to kriza, ki bo prizadela samo Evropsko banko. Pisečna hvala, gospod Faraž. Martin Šulc bi vam hotel postaviti vprašanje. A sprejemate, gospod Šulc, izvolite. Gospod Šulc, izvolite. Najlepša hvala. Jaz e, imam vprašanje. Zato, ker vedno označujete Belgijo kot nacijo, ki ne obstoja, kot državo, ki ne obstoja, in zdaj ste danes to spet rekli, vas sprašujem, ali veste, na kakšni osnovi je bila ustanovljena belgijska država. Yes, Všeč mi je, da ste to vprašali. Je, ko oblikujete umetno državo, ki ima znotraj več kot eno jezikovno skupino, kar je jasen primer v primeru Belgije, lahko nekaj časa zadevo držite skupaj. Ampak ne glede na to, ali gre za Belgijo, ali za Jugoslavijo, ali za Evropsko unijo. Če imate popolnoma različne jezike in kulture, zadeva ne bo ostala zlepljena skupaj to, kar ste rekli o Belgiji in eh, gospodu Van Rompuyju, ki se je strašno eh, razburil, gospodu Ferhovštatu tudi ni všeč, ampak to ni res. Ali ni res, da je Belgija mikrokozem mus za celotni evropski projekt? Ima še eno vprašanje in prosim čist na kratko. Samo 30 sekund. Ugotavljam, da predstavnik ene stranke, ki se imenuje neodvisna stranka iz Anglije, da oni predlagajo, da, da bi morali pravzaprav predlagati, da naj tudi Združeno kraljestvo razpade. Jaz mislim, da to ni bilo vprašanje. Zato lahko preidemo na naslednjo vprašanje, če gospod Faraš se s tem strinjate. Izvolite. Uh, gospod De Rosa, mikrofon, prosim. Hope, uh, Upam, da gospod uh, Faraš ne bo užaljen, če mu postavim vprašanje kot Irec. Lahko vas vprašam, kakšna je osnova Združenega kraljestva? Uh, so to nacije Angližev, Škoda? kotov in severnih ircev, a ni to unija naci, zelo ponosnih naci. Gospod Faraš, izvolite. Mimo grede, gospod Šulce, eh, imate prav, Belgija je bila pogrodavščina Združenega kraljestva, to je bila napaka, to sta pak smo naredili nekaj dobrega, pa nekaj slabega tudi tako kot vaša država, Nemčija, zgodovina Nemčije tudi ni čisto bela. Mislim, da se boste s tem strinjali. Prav imate. Držati skupaj Združeno kraljestvo je nekaj, kar nam povzroča velike preglavice. Irska je šla po svoje pote. 1921, ko je bila vzpostavljena neodvisnost Irske. Prav imate, težko je držati skupaj različne kulture. Unija, Eh, Anglije, Škotske, Severne Irske in Walesa deluje zaradi tega, ker ima soglasje. Brez soglasja bi imeli razloge za referendum in te nacije bi se lahko odcepile. Gospod Fraž, vaš čas je potekel, pravi predsedujoče. Izkoristiti bi bilo treba to priložnost, pravi gospod eh, Fraž. Hvala lepa. Bomo nadaljevali. Predlagam, da nadaljujemo z opisanimi govorniki. Gospe Le Pen ni tukaj, zato nadaljujemo z gospod Wortman Kohl za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. We... Svet bi želel ukrepiti konkurenco in razširiti. To lahko samo pozdravimo. Vendar pa se lahko pridružim pohvalam gospoda Baroza. Gospod Baroza je sprejel izziv in je prišel sem, da bi poročal o paktu za konkurenčnost. In eh, celo Martin Šulc je bil tukaj eh, zelo miroljuben pri svojih eh, besedah. Zadeva se je začela z gospodom Varompojem, ampak vse skupaj je bolj zapleteno. Imamo eh, cel svežen zakonodajnih predlogov in Evropski parlament je na področju gospodarskega upravljanja so zakonodajalec, zato se moramo dobro povezati z drugimi, saj prihaja do prekrivan kompetenc. 2000 predlogov sprememb je vložil parlament k zakonodajnemu svežnju. Če se zadeve natančno pogledamo, opazimo, da vse točke, da v teh amadmajih eh, najdemo vse točke iz pakta za konkurenčnost. In to me vodi do vprašanja, kako bomo ta pakt lahko povezali z zakonodajnim svežnjem in strategijo 2020. Predsednik Barozo. boste aktivno uporabljali svojo pravico do pobude, da bi vzpostavili povezavo med paktom za konkurenčnost in zakonodajnim svižnjem. Če tega ne boste naredili, bomo naredili to mi kot so zakonodajalec. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Ferreira za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. prihajam iz države, ki ima 800 let zgodovine, ki se zanima za globaliziran svet, eh, ki si želi močno Evropo, ki lahko konkurira eh, Kitajski, Indiji in ZDA. Kriza, v kateri se nahajamo, ni kriza eh, znotraj evroobmočja, ampak je kriza evroobmočja. Gre za krizo evroobmočja zaradi tega, ker lahko enotna valuta deluje samo, če si vsi dosledno prizadevajo za eh, vzpostavljanje konvergence ekonomij, ki so vključene v to unijo. Tudi kar zadeva gospodarsko rast in zaposlovanje. Gre za pravo konvergenco. Zdaj pa delamo na konvergenci v obliki nominalne konvergence, kar pravzaprav nima smisla. Zato je nujno potrebno, da dokončamo delo sploh eh, pri eh, enotni valuti, zato pa potrebujemo ustrezen stabilnostni sklad, ki bo omogočil državam, ki se bodo znašle v težava, doseči konvergenco eh, in to ne z prevelikimi obrestnimi merami. Ne smemo se odpovedati strateškim investicijam, ki bo omogočajo eh, konvergenco, tako da lahko države v končni fazi odplačajo kredite, ki so, morajo, ki so jih prevzele pred eh, krizo. Zato moramo spostaviti ta stabilnostni sklad in eh, potrebujemo tudi evropske obveznice, evroobveznice in to sledi temu, kar smo že slišali glede novega sklada, novih sredstev eh, in lastnih sredstev, s čimer bomo lahko ustrezno okrepili naš proračun. Naj vas opozorim na poročilo Podimata, ki jasno govori o davku na finančne transakcije. Evropska unija mora obrati drugo pot, da bi preživela. Potrebujemo tudi komisijo, ki bo delovala, ki se ne bo samo odzivala na zadeve, ki se dogajajo. In na to čakamo. Naučiti se moramo nekaj in to so zelo pozitivne izkušnje. Hvala lepa. Gospa Gujon za eno minuto. Eh, gospod predsednik, eh, veliko tega je bilo rečeno, s čemer se strinjam. Tri besedice. Najprej spoštovanje. E, Evropski eh, parlament je so zakonodajalec eh, pri eh, teh zadevah. To so hotele vlade in zaradi tega mora poročevalec biti tudi obveščen o Eh, razpravah eh, glede eh, soupravljanja in ekonomskega upravljanja ni dobro, da dobi informacije preko Google. In potrebujemo spoštovanje za to, da lahko delamo. Druga besedica, demokracija. Še nikoli ni bilo demokratskega sistema po 18. stoletju, ki bi zanikalo uh, delitev oblasti. V delitvi oblasti eni odločajo, drugi nadzorujejo. Svet z vašim sodelovanjem eh, se prilašča pravico do odločanja in nadzorovanja. Se pravi, tu je treba nekaj storiditi. Tretja besedica, učinkovitost. Če bomo predloge eh, formulirali zelo šipko, bomo prišli do najmanjšega skupnega imenovalca in nobenih rezultatov. Torej, mi moramo opraviti svoje delo v spoštovanju in v obrambo demokracije in eh, eh pravic. Hvala. Hvala lepa, gospod Portas, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča. Pred dvema mesecema je mednarodni tisk komentiral o tem, kar ste omenjali o možnosti, da bi Portugalska zaprosila za sredstva. In to ste omenili kot spodbudo. Gospod Baroso, vi portugalsko poznate bolje od vseh nas naj vam postavim tri vprašanja in želim jasne odgovore. Kaj bo Portugalska dobila v skladu za stabilnost, eh, kot obstaja danes? Drugič, kakšne so spremembe, ki se vam zdijo nujno potrebne? Tako da bi se izognili dogajanju na Irskem, kjer smo imeli eh, grozne stopnje z padajočimi. Eh, plačami in dumpingom velikih podjetij. Tretjič, kako pričakujete, da naj se vrnemo v stanje zaupanja, če vsi ukrepi, tudi zadnje od Evropske centralne banke, predstavljajo slabo rešitev za najbolj revne države? gospod Gozes. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod eh, komisar, kolegice in kolegi. Strenjam se s tem, kar je povedala gospa Gular o teh pogojih eh, Se pravi, potrebujemo učinkovitost, hitrost pri odločanju, eh, parlament mora sodelovati, to je nujno potrebno, samo na ta način bodo eh, naši državljani, ki so nas izvolili, eh, razumeli, zakaj gre. Rad bi pa še nekaj dodal. Vsak dan slišimo nekaj o finančnih trgih ti, v teh finančnih trgih eh, so mladi, ki so od Gameboja prešli na računalnike in sedaj eh, stresajo naše države. Če želimo obvladati trge, jih ne bomo seveda odpraviti. Nočem odpraviti teh trgov. Kaj hočejo eh, trgi? Hočejo se izogniti tveganju in pravzaprav tveganje prenašajo na druge. Torej, če želimo uh, imeti uh, Eh, jasno situacijo na teh trgih, moramo imeti tudi jasne linije. Ne smemo iskati vsak dan nove rešitve, eh, ki jih potem ne moremo izvajati. Mi moramo pač obvladati eh, te trge tudi zaradi naše stabilnosti in vi morate tudi poskrbeti za to. Mi potrebujemo jasne ukrepe in odločnost, eh, s katero bomo zagotovili dobro eh, ekonomsko usklajevanje. Hvala lepa, gospod De Rosa, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Namensko izogibanje ekonomskemu upravljanju na evropski nacionalni ravni nas je pripeljala do te krize in to krizo tukaj imamo težave na zaposlovanju, izgubo pokojnin in naprej. Gospod Barozo in eh, komisar Ren, niste mi pripričani, da je ekonomsko upravljanje potrebno, da mora biti močno in krepko in da se morajo vse. Eh, države v to vključiti, ljudi v Evropi moramo prepričati, da je to potrebno in eh, to bomo naredili tako, da bomo zagotovili legitimnost teh ukrepov. To pa bomo zagotovili, če eh, ne bomo sprejeli nobenih ukrepov, ki temeljijo na skupnostni metodi, ki ne bodo sprejeti če bodo razumljeni kot v interesu 3, 4, 5 držav, ki gospodarsko niso dovolj močne. Zato je pomembno za prihodnosti unije, da to, kar smo se 11. marca dogovorili, kar se bomo dogovorili 11. marca, da bo to lahko podprla široka javnost v Evropi. Irska vlada je bila pravkar izvoljena in ta ima močan mandat in tukaj bom eh, citiral iz programa, ki so ga sprejeli. Eh, piše, da je treba se omakniti iz eh, državne insolvence, zagotoviti je bil treba, da bo evropski program, ki ni omogočil eh, ponovnega zaupanja v irsko finančno stabilnost, eh, da je treba spremeniti rešilni program. Vaš čas je potekal, pravi predsedujoča, še en stavek. Treba je prispevati k širšemu evroobmočju oziroma bo prispeval k večji nestabilnosti evroobmočja in to so naše skrbi. Najlepša hvala, gospod De Rosa. Zdaj pa ima besedo Sharon Bowles za minuto in pol. Gospa predsedujoča, dragi kolegice in kolegi, vsak teden eh, beremo v tisko o novih predlogih eh, Evropske komisije, predsednika komisije in sveta. Eh, sama bi priporočala predsednika Evropske centralne banke, ki je predajal predloge v Evropskem parlamentu in to odločne in dosledne pakt za konkurenčnost je nekaj pomembnega. Imamo že celo paleto različnih zamisli v svežnjo o gospodarskem upravljanju in težko bomo prišli na soodločanje in poenotili odločitve, ki se sprejemajo v svetu. Vendar ne smemo biti izbirčni in izbirati posamezne ukrope, ukrepe na skupnem trgu. Skupni trg pomeni zunanjo konkurenčnost in sinergije takšnega trga. To mora biti povezano tudi z ukrepi za to, da se gospodarstvo opomore od krize. Zato je potrebno sprejeti ustrezne prioritete. Tisti, ki so bili upleteni v Eh, transferno unijo. Zdaj ste lahko povem, da se kupujejo eh, dolgovi v sekundarnih trgih. Nemške banke bodo dolgo potrebovali, da bodo eh, ugotovile, kaj so naredile. Ban nemške banke ne bodo izpolnile pogojev, zato bi morali vse transferirati na nemške banke in zato potrebujemo mehanizem, ki ga omenjate kar zadeva obresti, je treba najti ravnovešnje, ravnovesje. Vaš čas je potekal, pravi predsedujoča. Deset besed, pravi govornica. Hvala lepa, ampak zdaleč ste prekolačili čas. Zdaj pa še gospod Fejo za minuto in pol. Gospa predsedujoča hudi ta, časi zahtevajo drzne odločitve, hrabre odločitve in to je tudi naše delo. In zato tudi čestitam predsedniku Barozu za njegove zamisli oziroma za zamisli, ki nam jih je tukaj predstavil. Evropski parlament ima tudi jasno stališče, ki ga vidimo v različnih poročilih. Moramo ustrezno eh, upravljati in obladovati evro, ne moremo gledati samo na eno zadevo, če hočemo vzpostaviti ravnotežje. Stalni sklad mora delovati glede na določene potrebe držav, ki, ki imajo težave z javnim dolgom. Treba je pri tem upoštevati tudi vprašanje konkurenčnosti. Potrebujemo fiskalno politiko, ki bo pozitivna v smislu pridobivanja investicij. Vse, kar prispeva k ustvarjanju blaginje, je treba upoštevati. Zato pa potrebujemo ustrezno delovanje evropskih institucij. Evropski parlament je jasno sprejel svoje odločitve, jih tudi jasno povedal in to ne za medije. Zdaj ni čas, da se usmerjamo ideološko, zdaj moramo misliti na državljane. To potrebujejo hitre rešitve in hitre odločitve. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, zdaj prihajamo na, na Catch the Eye in seveda ni presenetljivo, da je veliko interesa v taki temi, veliko kolegic in kolegov se je javilo mm, k besedi. Žal vsi ne morejo govoriti, šestim bom lahko dala besedo in to povem že od vsega začetka, kdo je to, zato da se lahko pripravite. Gospod Sarjozvolski, Gotieri, Gelger. Figueredo, Paška in gospod Obermajer kot zadnji. Gospod Sarjus Volski, vi imate besedo kot prvi, eno minuto. Gospa predsedujoča, to, s čimer se soočamo, ni kriza evroobmočja, ampak javnih financ v posameznih državah članica, ki se pač nahaja v evroobmočju. Eh, lahko pa bi bila kjera druga, naprimer Mačarska, zakaj eh, je 17 držav vključenih, druge pa niso povabljene, zakaj vzpostavljamo nepravične meje, ki smo jih odpravili pred šestimi leti z širitvijo Evrope in zakaj bi morali ustvarjati Evropo dveh hitrosti. Eh, gospod Barozo, vi ste varoh eh, pogodbe in kakšna je podlaga za to izključevanje? Zakaj izključujete tiste, ki so pripravljeni? Zakaj ne uporabljate eh, člen 5.1.5 za ustrezno fiskalno politiko? Zakaj ne podpirate sodelovanje znotraj pogodb z osrednjo vlogo komisije? Vseh 27 držav se srečuje z konkurenčnimi izzivi, morali bi biti vodja eh, morali bi voditi na tem področju, ne smemo delati selekcijo med posameznimi državami. Hvala lepa, gospod Gualterje. Hvala lepa. Včeraj je odbor AFKO, torej odbor za ustavne zadeve, z veliko večino sprejel mnenje Evropskega parlamenta glede reforme pogodbe spremembe pogodbe, zaradi vzpostavitve sklada stabilnosti. Tukaj imamo spremembo pogodbe, določa se tudi postopek, ki ohranja eh, strukturo meddržavnega dogovarjanja, vendar zajema tudi jasne eh, predloge delovanja tega mehanizma in njegove povezanosti z nalogami evropskih strukturov eh, institucij, tako da bi dobili resnično gospodarsko upravljanje, kajti če bi to reševali na, ravni, na meddržavni ravni, ne bi delovalo. Naj omenim to, kar ste povedali, gospod predsednik, na zadnji razpravi. Evropski parlament namreč predlaga, da bi ta eh, medvladni vagon eh, vozili po tirih eh, Unije in bi tako dobili vsi vlogo, ki jo, im, ki jo zaslužijo. Kako gleda komisija na to zadevo potem? Kako želite to izvesti? Hvala lepa. Gospod Gallagher. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Moja država Irska je majhna ekonomija z veliko tujimi investicijami. 12,5 eh, odstotkov eh, davčne stopnje je ključnega pomena za ohranjanje zaposlitve in eh, dobičkov podjetij. Z nizkimi davki na dobiček smo privabili veliko tujih podjetij v našo državo če bomo harmonizirali ta davek v Evropski uniji, bo to hudo eh, okrnilo sposobnost Irske, da privablja tuje investicije in eh, si opomore od eh, gospodarske krize. Tako kot Irska, tudi druge male države predstavljajo obrobne države, takšno poenotenje poenotenje davkov bi povzročilo, da te države ostanejo periferne. In a, zato pravim, da se mora vsaka sama država odločati, kakšne davke bo imela. Zdaj pa gospa Figueredo, hvala lepa, gospa predsedujoča danes. O praznovanju sote obletnice dneva žena bi. Eh, morajo govoriti o pravicah, smo govorili o pravicah žensk, zdaj smo pa pri finančnih interesih. V gospodarskem upravljanju prevladujejo finančni interesi, saj na njih temeljijo kriteriji pakta stabilnosti in pakta konkurence oziroma konkurenčnosti, ki ne morejo upoštevati posebnosti posameznih držav in različne Eh, kvalitete, revščine in eh, nezaposlenosti. Kar bomo dobili iz tega pakta je, da se bodo poslabšali vsi obstoječi socialni problemi, hkrati pa to pomeni, da eh, se, se bodo delavci in sploh ženske še naprej morale boriti za preživetje. 19. marca bomo tako priča velikim demonstracijami v Lizboni. Je to, kar lahko pričakujemo od sprememb, ki jih uvajate in ki si jih želi komisija? Hvala lepa, gospod Paška. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod predsednik komisije, gospod komisar, kolegice in kolegi, najprej naj se od odzove na vprašanje, ki je bilo postavljeno. Evropska unija je bila vzpostavljena na osnovi jasne odločitve držav članic, ki so se odločile, da bi nekaj pristojnosti prenese na Evropsko eh, skupnost, eh, tako da bi lahko delili določene skupne eh, kompetence. S tem so se odpovedali delčku svoje soverenosti. Če se te države odločijo za gospodarsko upravljanje znotraj Evropske unije, mora biti to odloči, prostovoljna odločitev, ne pa odločitev, ki jo dirigira eh, Bruselj. Če želimo kakršno koli soglasje soverenih držav, potem je to v redu, če se lahko države svobodno odločajo. In to bo tudi pomenilo tesnejše sodelovanje, ampak pobuda mora priti od držav evroobmočja, ki so se odločili za uporabo skupne valute. Gospod in gospodje, ne smemo živeti v iluzijah, še vedno imamo različna pravila. Hvala lepa, pravi predsedujoča. Gospod Obermajer. Eh, hvala lepa za poštenost, da ste naprej objavili seznam govornikov. Imamo harmonizacijo davkov in ustrezno pokojninsko politiko. To je spet korak v smeri eh, ustrezne skupnostne vlade. Evropski parlament eh, pa nažalost nima, ne bo imel tukaj besede 136. člen Lizbonske pogodbe, bi lahko uporabili za to, da bi gospa Merkel in eh, gospod eh, Sarkozy eh, kljub temu uveljavljala svoje predloge, kar zadeva krepitve mm, rešilnega, rešilnih ukrepov. Te rešilne ukrepe bomo razširili za vse države, ki ga bodo potrebovali, še bo to nujno potrebno, s tem bomo povzročili mote v celotnem evromočju. Dejali ste, da je treba bolj pošteno razdeliti breme. Kako boste to naredili? Še bolj se bodo bremena neenakomerno porazdeljevala, če bomo razširili to e, pomoč in neto plačniki bodo s tem spet v slabšem položaju. Hvala lepa za zaključek razprave. Še enkrat eh, beseda gospodu predsedniku komisije. Gospod Barozo, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tukaj je cela vrsta vprašanj glede Portugalske, na katere bi želel odgovoriti se bo Portugalska obrnila po pomoč v, na sklad stabilnosti. To je odvisno od portugalske vlade, to je soverena odločitev. Eh, portugalske, kar lahko povem, je, da sklad finančne stabilnosti in uporaba teh eh, sredstev eh, je na voljo. In na to moramo gledati kot na zadnji izhod v sili. Če se država, neka država lahko izogne uporabi tega mehanizma, bo to tudi storila, zaradi tega, ker ta mehanizem tudi nekaj stane. Saj eh, to niso sredstva, ki so za ston. Eh, država eh, se bo poskušala temu izogniti. Ampak to je vsekakor odločitev nacionalnih organov, če bodo uporabljali ta rešitveni sklad ali ne, oziroma zaprosili za pomoč ali ne. Drugič. Eh, kar bi si želel v, videti v tem eh, skladu. To ni vprašanje, kaj bi si sam želel, ampak to je stvar politike. Države, sploh države v evromočju, mora zagotoviti, da se bo ta sklad ukrepil pri svoji posojilni zmogljivosti, da bo dobil širše območje delovanja in da bo čim bolj porožen. Gre za zelo občutljivo vprašanje za trge, zato tudi ni najboljša zamisel, da nekaj eh, objavljamo, kar ne moremo izvesti, ampak delo se nadaljuje tudi v evroobmočju in kot eh, veste, eh, je komisija v svojem poročilu, letnem poročilu o rasti, izredno podala predlog za razširitev območja delovanja tega sklada je to politika, ki jo je mogoče spremeniti v prid eh, šipkejših držav. Ne, to ne gre. To bi bilo popolnoma neodgovorno države, ki imajo določeno raven javnega ali zasebnega dolga, lahko zaprosijo za pomoč. Če imajo države tako velike dolgove, se more opomoči z okrepitvijo trgov, drugače ne more vzpostaviti eh, vzdržnega stanja oziroma trajnostne rasti. Zato ne smemo nekako ponujati čudežnih eh, zdravil za države, ampak eh, morajo države same poskrbeti za ponovno konsolidacijo lastnih eh, proračunov in ekonomiji. Ponovno je treba pridobiti zaupanje trga. To ni nekaj, s čimer bi se morali boriti posamezne države, ampak s čimer se mora boriti celotna Evropa in to se sedaj dogaja. Seveda so ukrepi strani različnih akterjev različni, ampak poskušamo narediti vse, kar je v naši moči, da bi dosegli ambiciozne cilje. Komisija, kot veste, samo predlaga, ampak v končni fazi, ko govorimo o nacionalni eh, kompetenci in to, kar ni predvideno v pogodbi, naprimer eh, finančni stabilnostni sklad, eh, ta ni predviden, se ta zadeva države. Kaj želim povedati celotnemu parlamentu? je seveda slišal, sem eh, veliko kritik in marsika je namenjeno eh, določenim vladam, določenim državam. In kar vam želim povedati je naslednje. Komisija je predstavila svežen eh, predlogov za upravljanje. Mi smo testirali ambicije naših vlad, celo svežen, ki sem ga predstavil skupaj s kolegom Olijem Renom, celo tega svežnja eh, države članice niso hotele eh, sprejeti eh, na ambiciozen način. In sedaj se je pojavila nova zamisel o paktu konkurenčnosti in želim pravzaprav vse povedati, da tudi pokažem spoštovanje do parlamenta. Torej, mi poskušamo Eh, vse to eh, vključiti v metodo skupnosti. In želim vam res pokazati, kako se komisija trudi, da bi ta zamisel bila koristna, ta pakt konkurenčnosti, da bi to bilo koristno za zaposlovanje in rast. To je še naprej prioriteta za komisijo. Hkrati pa želimo seveda okrepiti sistem upravljanja. Treba je seveda uh, Eh, ponoviti, da je komisija eh, varuh pogod. Mislim, da smo to dosti krat pokazali in dokazali. Eh, komisija se bo zatekla vsem sredstvom, če ugotovi, da nekdo ogroža načela pogod, pa naj to naredi kdorkoli. To je naše delo, to je delo na dolgi rok, to delamo resno kajti mi smo res v zelo občutljivem trenutku, ko mnoge vlade eh, seveda gledajo, kaj je z njihovo eh, zadolžitvijo in podobno. Mi eh, želimo pravzaprav spodbuditi nastanek z upanja in če vemo, da obstajajo možnosti, za, da dosežemo rezultate. Eh, je to dobro, eh, nočemo pa razočaranja na koncu in temu se želimo izogniti. Želimo se pa prav gotovo izogniti tudi razkolu v evroobmočju in v celotni Evropski uniji. Torej, mi želimo čim večjo ambicijo in komisija pravi eh, vsem vladam, da mora parlament sodelovati v tem paktu in komisija tudi pravi vladam, da mora mora komisija imeti še naprej osrednjo vlogo v tem, eh, v tem paktu. Zakaj? Ker pač menim, da so komisija in metoda skupnosti garancija za preprečevanje razkola. To je garancija za preprečevanje napadov na enotni trg. To je tudi garancija za preprečevanje ogrožanja drugih pomembnih načel eh, in Mislim, da sem bil res uh, iskren uh, in uh, transparenten. Komisija opravlja svoje delo, poskušajmo delati konstruktivno. Mi želimo uh, pač rešiti to zamisel, ki je dobro predstavljena in ki bi lahko prinesla neko dodano vrednost pri našem prizadevanju za dobro upravljanje. Torej želimo okrepljeno upravljanje, želimo uh, koordinacijo uh, politike in uh, za to gre. In tu imamo priložnosti. In če predsednik predsedniki držav in vlad želijo podpreti eh, to sodelovanje, to koordinacijo. In če pač pravijo, da določene stvari niso samo nacionalna zadeva, potem je to treba eh, pozdraviti, to koristi rasti, to koristi za poslovanju eh, in razprava je bila res zelo koristna in sporočilo eh, tega parlamenta je prispelo do eh, Evropskega eh, sveta. Predsednik Pusek je bil pri svetu in je tudi predstavil vse in skupaj bomo dejansko uresničili cilje, ki smo si jih zastavili za rast, za zaposlovanje, za celotno Evropo. Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Za, razprava je zaključena. In naslednja točka na dnevnem redu je eh, izjava sveta in komisije o poročilo o.